sektor in razvoj. Besedo dobi poročevalec za štiri minute. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moje poročilo o zasebnem sektorju in razvoju je prelomno poročilo. Ponuja rešitev za to gromozansko finančno luknjo v skladih, do katere je prišlo v agendi za socialni razvoj v naslednjih 50 letih. V zadnjih 15 letih smo skušali doseči razvojne cilje tisočletja. Mislim, da smo se na podlagi tega delovanja naučili, kako lahko bolje storimo v prihodnje. Še vedno pa milijarda ljudi živi z enim dolarjem 25 centom na dan. Več kot 800 milijonov ljudi še vedno nima na voljo dovolj hrane z dobrodelnim razdaljevanjem hrane ne bomo rešili tega problema. Zgolj, če bomo ustvarili bogatstvo, se bomo lahko znebili revščine. Sedaj imamo na voljo 17 novih trajnostnih razvojnih ciljev, ki so bili sprejeti lani na ravni Združenih narodov. Ampak kako lahko vse to financiramo? Imamo visoko leteče ambicije, da bomo odpravili revščino v vseh oblikah in posod po svetu, vendar to seboj prinaša tudi visok račun. Boj proti podnebnim spremembam nas bo naprimer stal 250 milijard dolarjev, zgolj ta ukrep. Združeni narodi so organizirali konferenco na temo razvoj in trgovina in ugotovili smo, da bo prišlo do 2,5 trilijona evrov, ki nam jih bo zmanjkalo za financiranje razvojnih ciljev tisočletja. Ali bodo to financirali evropski davkoplačevalci? Dejstvo je, da evropski davkoplačevalci že sedaj nimajo lahkega dela in financiranje to vrstne vrzeli je zagotovo pretiran ukrep. Takšno luknjo v proračunu lahko zakrpamo zgolj, če bomo vključili tudi zasebni sektor v razvoj. Ne preko dodatnega obdavčevanja, temveč preko partnerstva vendar moramo najprej odpraviti davčne goljufije v državah v razvoju. Te prispevajo k izgubi trilijona letno, predvsem zaradi nezakonitega financiranja. Denar, ki bi moral ostati v teh državah, se preseli v Evropo in druge offshore račune. Elite v teh državah skrivajo ta denar. Poskrbeti moramo za to, da bo denar ostal v matičnih državah, da ga bodo te države lahko uporabile za svoj razvoj. Druga zadeva. Zahtevati moramo, da države članice OECD-ja izpolnijo svojo zavezo iz leta 1970, da bodo namenile 0,7 odstotkov BNP-ja za razvoj. Tretja zadeva. Izboljšati je treba menedžerske sposobnosti partnerjev v zasebnem sektorju povečati njihove zaveze. Zasebni sektor ustvarja 90 odstotkov delovnih mest. Vključiti moramo seveda tudi donatore, trgovinske partnerje in civilno družbo. Četrta zadeva, javno-zasebna partnerstva morajo poskrbeti za dolgo, ne kratkoročno, dolgoročno mobiliziranje finančnih sredstev. Zasebni sektor in javni sektor morata biti dovolj odgovorna tudi, ko gre za prijavo na razpise. Razpisi morajo biti pregledni in izpeljani na odgovoren način. Poskrbeti moramo za šole, za namakalne sisteme, za bolnišnice, za ustrezne ceste, pristanišča, luke, zagotoviti sadje, zelenjavo, hrano in tako naprej, oblikovati predelovalna industrija. Vse to so projekte, ki bi jih morali speljati skupaj v okviru javno-zasebnih partnerstv. Kar zadeva razvojno pomoč. Milijarde ljudi še vedno živi v revščini. Če želimo, da bodo imeli dostop do delovnih mest in imeli možnost zaslužiti dostojno plačo, se moramo hitro lotiti izvajanja teh ukrepov. Upam, da boste vsi podprli to poročilo. Hvala lepa vsem kolegom iz vseh odborov in političnih skupin za opravljeno delo. Hvala še posebej kolegici Groso, moja asistentka, ki mi je pomagala pri raziskovalnem delu. Deva. Hvala lepa, gospod Deva. Postopek pritegnite pozornost predsedujočega, gospod Venta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zasebni sektor predstavlja 80 odstotkov BDP-ja držav v razvoju. Lokalna podjetja pa se pogosto soočajo z velikimi izzivi, naprimer s slabo infrastrukturo, s pomankljivim dostopom do finančnih virov. Podjetja, ki vlagajo v države v razvoju, se morajo zavedati tudi tega, kakšne obveznosti nosijo v okviru socialne, socialno odgovornega poslovanja in v okviru družbene odgovornosti podjetij. Spodbujati moramo izobraževanje, kajti to koristi obema stranema. Podjetja dobijo usposobljene delavce, delavci pa imajo s tem možnost, da pridobijo delovno mesto za vse življenje. Pomembno je, da zagotovimo tudi enake standarde, ne glede na to, kje ljudje delajo, da se bodo ljudje lahko potem tudi pritožili in imeli na voljo pravna sredstva, če bo šlo karkoli narobe. Hvala lepa, gospa Grapini. Doresk, domnule komisar. Eh, eh. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, najprej bi rada čestitala poročevalcu. Zdi se mi, da je zasebni sektor edina rešitev, ki jo imamo na voljo za to, da se uspešno borimo proti revščini. 17 trajnostnih razvojnih ciljev smo sprejeli, kot je rekel poročevalec. Nekaj bi morali storiti za to, da te cilje dosežemo. Predvsem, ko gre za MSP-je, se mi zdi, da bi morali storiti več. MSP-ji so bili predvsej prizadeti zaradi krize. Zmanjšati moramo davčni pritisk na ta podjetja, odpraviti moramo tudi davčne goljufije. Vidimo, kaj se je zgodilo v primeru Panama Papers. Javno-zasebna partnerstva so izjemno pomembna za zasebni sektor so namreč način, kako oblikovati več dodane vrednosti, kako poskrbeti za razvoj delovne sile. Države članice in komisija morajo razumeti, da bomo s podporo zasebnem sektorju poskrbeli za gospodarski razvoj vseh držav članic in zgolj za bogatenje že tako ali tako bogatih. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta predlog je pravzaprav zgolj nadaljni korak v okviru neokolonialne politike Evropske unije. Evropska unija naj bi bila več vredna kot preostali svet. In ta model, moram reči, sedaj že veselo koraka po sami Evropski uniji. Zasebni sektor igra prevladujočo ulogo, javni sektor pa nažalost nima več takšnega pomena. Škandal z dokumenti iz Paname jasno kaže na to, da se zadeve še slabšajo. Naložbe v tretjem svetu ne bodo odpravile težave, do katerih prihaja zaradi pomankljivega razvoja. Seveda pa vsi še vedno pozabljamo na okoljske težave. Um, Gospa Hautala, gospod predsedujoči, očitno je, da ko gre za financiranje razvojne politike, obstaja precejšna luknja pri finančnih sredstev. Zasebni sektor moramo zaradi tega mobilizirati tudi na področju razvoja, če se želimo lotiti globalnih izzivov. Poskrbeti moramo tudi za ustrezno okolje, zato da bo tudi zasebni sektor bolj z veseljem sodeloval. Jasna pravila potrebujemo na tem področju, ustrezni pravni okvir. Kadarkoli podjetja vstopijo na področje razvoja, morajo poskrbeti tudi za odgovornost, razumeti morajo, z, kakšni so pogoji na terenu. Vse, kar počnejo, mora biti resnično namenjeno boju proti podnebnim spremembam, odpravljanju revščine, zagotavljanju boljšega lokalnega življenja, spoštovati moramo tudi pravice žensk, prvobitnih prebivalcev in tako naprej. Če nam bo uspelo vzpostaviti komunikacijo v tem smislu med zasebnim sektorjem in ostalimi akteri, bomo resnično lahko kaj dosegli. Hvala lepa, gospa Morvaj. Uh, Hvala lepa. Čestitke kolegi Devi. Naj izpostavim tri različne modele, zelo na kratko, kako bi lahko odpravili revščino v svetu v razvoju, kako lahko zagotovimo delovna mesta. Kot prvo, veliki zahodni vlagatelji, tudi multinacionalke, delujejo v teh državah, izkoriščajo kmetijske površine, naravne vire in zagotavljajo delovna mesta lokalnemu prebivalstvu. To je prva rešitev. Druga rešitev lahko pošljemo na tone hrane, kar bo povzročilo dumping na njihovem trgu. S tem bomo preprečili lokalnim kmetom, da se sploh še ukvarjajo s proizvodnjo in rastejo. Tretja rešitev podprejeti moramo MSP-je in lokalne kmete katerega od teh treh scenarijev bi vi najraje podprli? Hvala. Hvala lepa, komisarka Tyson. You, Hvala, gospod predsedujoči, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Spoštovani poročevalec, z veseljem pozdravljam vaše poročilo o zasebnem sektorju in razvoju. Gre za prispevek k temu, da bodo evropske institucije lahko povdarile vlogo zasebnega sektorja v razvoju. V poročilu so navedene prednostne naloge in izzivi, ki so bili opredeljeni tudi v sporočilu iz leta 2014 o tem, da bi zagotovili trajnostno rast v državah v razvoju. To je bilo prav tako navedeno v sklepih sveta junija in decembra 2014. Zagotoviti moramo trajnostno vključujočo rast in oblikovanje dostojnih delovnih mest v teh državah. V Afriki se bo število prebivalstva do leta 2050 podvojilo, zato jim moramo pomagati oblikovati vsaj 400 milijonov novih delovnih mest. Zato je treba zagotoviti trajnostne naložbe, da bodo države lahko diverzificirale svoje gospodarstva in se vključila v globalne verige. Razvojna pomoč je ključnega pomena, vendar to ni dovolj. Zagotoviti je treba mobilizacijo lokalnih virov, prav tako pa bi bilo dobro mobilizirati zasebne vire. Evropski okvir za vključevanje zasebnega sektorja je ključnega pomena pri tem, kaj ti združuje tako zasebne kot tudi javne sklade. Združevanje teh dveh virov financiranja je ključnega pomena. Vključiti je treba Evropski parlament in to vključuje tudi izmenjave dobre prakse na tem področju. Gospod eh, predsedajoči, pričakujem, da bomo v obdobju 2014 do 2020 zagotovili 4,8 milijarde nepovratnih sredstev in to bi lahko vodilo do 6,6 milijarde naložb iz zasebnega sektorja iz eh, posaharske Afrike, Azije in Latinske Amerike. Komisija je zavezana k temu, da bo zagotovila in tudi okrepila lasništvo in sprejemanje teh združenih projektov, tako da bomo vključili tudi regionalne partnerje in strate, strateške organizacije. Zagotovili bi lahko elektrifikacijo ali spodbujanje kmetijstva. S tem se seveda podpira tudi elektrifikacija podeželja in spodbujanje kmetijstva. Prav tako bomo imeli strukturiran dialog in strukturiran pristop z nevladnimi organizacijami in različnimi partnerji. Potrebujemo partnerstva, ki bodo spodbujala trajnostnost, prav tako pa bomo spodbujali inovativne vključujoče poslovne modele. Komisija bo več kot 2 milijardi uložila za razvoj lokalnega zasebnega sektorja, prav tako pa bomo poskusili spodbuditi programe partnerskih naložb do leta 2020. To bomo izvajali s pomočjo nacionalnih in regionalnih programov ter s pomočjo tematskih programov. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci gospodarska diplomacija Evropske unije lahko mobilizira evropske naložbe, tako da bomo pomagali državam v smislu rasti in delovnih mest. Prav tako bi bilo treba zagotoviti ustrezno podporo za to, da bodo te naložbe stekle tudi v tvegano, eh, gospodarsko tveganih območjih. Sodelovanje zasebnega sektorja je prav tako ključnega pomena za cilje doseganja trajnostnih razvojnih ciljev in tudi ciljev na področju podnebnih sprememb. V zvezi s tem je koordinacija z državami članicami ključnega pomena. Prav tako pa je treba spoštovati načelo subsidijarnosti. To je del pristopa komisije, seveda popolnoma v skladu z trajnostnimi cilji in v zvezi z agendo iz Addis Abebe. Zasebni sektor sproža signale, pripravljen je sodelovati z nami in dejansko bi lahko postal naš partner pri tem, da bomo zagotovili trajnostno rast v državah v razvoju in pozivam vas, da to priložnost tudi izkoristimo. Hvala. Hvala lepa. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo danes. Naslednja točka.